Želel bi vam podati sporočilo. Odbor za notranjo trgovino je podal to spremembo na besedilo, ki ga je sprejel Evropski parlament in sicer v skladu s četrtim odstavkom 216. člena poslovnika je popravek. Um, sprejet, razen če v roku 24 ur določena politična skupina oziroma 40 poslancev zahtevajo, da se o tem glasuje. Ta popravek je na voljo na spletni strani plenarno zasedanje v živo in naslov bo objavljen v eh, zapisniku tega zasedanja. Sedaj pa k dnevnemu redu. Na dnevnem redu imamo glasovanje o poročilu gospoda Kuculina. E, glasujemo poimensko. Glasujemo. Ste vsi glasovali?